Prva točka na dnevnem redu je izjava predsednika Evropskega parlamenta o trenutnih razmerah v pogajanjih v Evropskem svetu glede gospodarske krize. To the empty hall. Drage kolegice in kolegi, končno sem vendarle dobil možnost, da danes eh, spregovorim. No, vi ste navajeni govoriti pred eh, ne pa vsem zasedeno dvorano. Danes sem se pogovarjal tako s predsednikom Van Rompojem, kot tudi predsednikom eh, komisije gospodom Barozom in sicer v zvezi z pričakovanimi in doseženimi rezultati Evropskega sveta. Na otvoritvenem govoru v nedeljo, ko se je začel Evropski svet sem povdaril, da moramo eh, vse obsegajoč eh, in celovit svežen sprejeti in vse evropske inštitucije se morajo združiti okoli iskanja rešitve. Na svetu sem povdaril, da smo Evropski parlament seveda tudi ena od teh inštitucij. Zato pozdravljam dejstvo, da od nedelje do jutrišnjega sveta lahko Eh, spregovorimo o kratkoročnih in dolgoročnih eh, predlogih za rešitve, ki so na mizi. Sam bi iz nedeljskega sveta povzel takole. Tri glavne teme so zniževanje grške zadolženosti, sveda pa moramo vedeti, koliko in na kak način bomo v te napore vključili zasebne investitorje. Seveda gre tukaj za prostovoljno reprogramiranje dolga. Drugo, rekapitalizacija evropskih bank, svet eh, ECOFIN, torej vse 27 terice, bo moral sprejeti odločitev, kar zadeva kapitalsko ustreznost eh, najbolj kakovostnih sredstev, ki mora biti najmanj 9 odstotna in kako bomo eh, seveda še razrešili celo vrsto drugih vprašanj v zvezi z mehanizmom za stabilnost EFSF. Tukaj bo tudi Evropski parlament odigral svojo vlogo. In tretjič, uh, izgradnja požarnega zidu okoli tistih držav članic Evropske unije, ki so se znašle v težavah. Jutri bo Evropski svet določil vlogo EFSF-a s tem, da bo s pomočjo finančnih mehanizmov določil možnosti uporabe vzvodja. Kako sedaj uh, zgraditi požarni zid, je še veliko vprašanje. Tako da bomo ustvarili poseben inštrument za to in da bomo eh, bolj pritegnili sodelovanje mednarodnega delavne, de, denarnega sklada v to. Kar zadeva jutrišnji uh, sestanek, uh, šestorček, tako imenovani, in eh, pakt eh, za eh, rast in stabilnost ter vse spodbude za rast bodo predmet razprav. Nekaj pristojnosti bo morda nacionalnih, ampak večina držav članic se je že dogovorila o tem, da moramo bolje uskladiti, skoordinirati na evropski ravni delo. Pomembno vprašanje je, kako bomo vsa ta vprašanja prenesli iz eh, okvira vlad v okvir cele skupnosti. Kaj te kratkoročne in srednje ročne rešitve morajo biti na nek način v srčiki delovanja vseh evropskih inštitucij. Dolgoročno gledano, potekajo razprave o morebitnih spremembah pogodbe. Ampak vprašanje, ki se zastavlja naslednje, kakšne spremembe pa pričakujemo? smo pripravljeni sprejeti vsako spremembo? Dolgoročno gledano še enkrat, moramo priti do sklepov ki jih bomo, eh, in lekcij, ki jih bomo potegnili iz te krize in bodo pomembne za prihodnost Evropske unije. Če hočemo resnično eh, odigrati pravo, resno vlogo v okviru eh, svetovnega napora, je ta kriza za nas priložnost, da hitro delujemo nauk iz teg, vsega tega je, da ne moremo v tej uh, situaciji si, doljo, si dovoliti različnih stališč, uh, drobitve stališč in naporov. V praksi je še vedno res, da politike Evropske unije gradimo na nacionalni ravni. Unija je neke vrste uh, sen, cilj, ideal. Nacionalne države pa so naša vsakodnevnica. Zato moramo iz slabosti iz preteklosti se nekaj naučiti in to uporabiti za naš skupen strateš. Evropa mora biti močna v sodobnem in raznolikem in pestrem svetu. Paket. Evropa ni samo skupni trg ali nek koherenten politični koncept. Evropa mora biti takšna, da bo ne samo uh, preživela krize, temveč da bo postala tudi v sodobnem svetu zelo pomemben akter. Hvala za vašo pozornost. Eh. Okay. Sedaj pa bomo prisluhnili izjavam predstavnikov političnih skupin. Gospa Korin Wortman Kol bo govorila v imenu Evropske ljudske stranke. Ja, dankuvel. Eh. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Ta razprava v Evropskem parlamentu v Strasburu je pomembna. Komisar Barroso je povdaril, da moramo jutri sprejeti pomembne odločitve za to, da bomo Evropo uh, pripeljali iz krize. V nedeljo nismo po medijih ničesar slišali o rezultatih eh, Evropskega sveta. Za jutri ne vemo natančno, kaj se bo dogajalo. Kako bomo torej resnično uh, ugotovili, kaj se dogaja? No, pa vseeno. Eh, se moramo odeležiti te razprave. Naši eh, državljani eh, imajo polno dvomov, so v negotovosti, njihova, njihov položaj se slabša. Pokojnine, nekateri sistemi socialne varnosti so ogroženi. Zato mislim, da bi morala vlade uporabiti to možnost za bolj ambicion, ambiciozen pristop. Nek celovit svežen potrebujemo jutri, tako da bomo ponovno vzpostavili zaupanje finančnih trgov v evro in v Evropsko unijo. Predolgo smo se ukvarjali s političnimi malenkostmi in zaradi tega eh, je sedaj mnogo takšnih, ki dvomijo, ali je Evropa sploh uh, sposobna urediti svoje stvari. Nekateri pravijo, da je pet minut čez dvanajsto. Zadolženost je eh, seveda velik problem in tukaj so nekatere države bolj prisadete kot druge. Imamo skupno valuto, ki naj bi nam vsem eh, prinašala koristi. Ampak zaradi tega moramo biti tudi skupno solidarni in skupno moramo iskati rešitve krepitev EFSF-a, Evropski načrt za rekapitalizacijo banke, nekaj, kar je absolutno nujno, če hočemo uh, na trajnostni način rešiti velike probleme Grčije in če hočemo ponovno vzpostaviti mir na finančnih trgih. EFSF mora biti kot neke vrste bazuka, kar zadeva učinke tega finančnega uh, inštrumenta. Eh, neodvisnost Evropske centralne banke moramo istočasno tudi zagotoviti in ohraniti. Kaj ti? Če se bodo finančni trgi igrali z evrom, moramo imeti možnost zoprstaviti se temu. Gospod predsednik, situacija je tako resna, da države in eh, banke eh, trpijo zaradi ogromnih likvidnostnih težav in jim je treba pomagati. Nevarnost uh, okuženja drugih, eh, ki zaenkrat še niso v tako težkem položaju, je zelo eh, možna. Zato potrebujemo inštrumente za gospodarsko stabilnost. Gre za naše trge dela in banke v državah članicah morajo najprej in prvenstveno biti odgovorne za zagotavljanje ustreznega kapitala za svoje delovanje. Seveda potrebujemo tukaj tuje pomoč. Vendar rekapitalizacija ne sme biti nobena nagrada za neprevidno uh, in včasih celo Eh, namenoma nemarno politiko, ki so jo vodili menedžerji v eh, bankah. Zagotoviti moramo državljanom in davkoplačevalcem, da ne bomo vedno znova z njihovim denarjem poskušali reševati bank. Zato moramo tudi v Evropskem parlamentu hitro delovati in eh, urediti z posebno regulativo finančne trge. Sistem za garancijo eh, naložb moramo zagotoviti. Eh, Eh, sistem, ki bo dobro deloval, ko gre za obdavčitev finančnih transakcij, moramo imeti. In različna žarišča kriz, kot je Grčija, moramo eh, drastično obravnavati. Tako imani šestorček pozdravljamo, tega je treba čim prej eh, sprejeti, vendar ustrezne in prizadete vlade morajo zagotoviti doma, da bo ta nov inštrument deloval ne gre samo za današnji dan, gre tudi za prihodnost. In jutri že mora Evropski svet sprejeti zelo pomembne in ustrezne uh, sklepe v tem smislu. Predlogi, ki jih je napovedala Evropska komisija, že kažejo na to, da bo eh, Evropa začela posegati v proračun nacionalnih držav, držav članic. To je verjetno potrebno, ampak o nadaljem gospodarskem delovanju v okviru evromoča in eh, skupnega trga se moramo tudi eh, dogovoriti. Pomembno je, da to razpravo vodimo skupaj z državljani. Podpora državljanov temu projektu je bistvenega pomena. Najlepša hvala. Sedaj pa predsednik Martin Šulc, ki bo govoril v imenu skupine socialistov in demokratov. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poročilo, ki ste ga podali, smo vzeli na znanje, gospod predsednik, in k temu bi dodal naslednje. Evropski svet jutri bo morda zaslužil eh, pridevnik zgodovinski. Ampak zna se tudi zgoditi, da to, o čemer bodo odločali v Bruslju jutri, eh, imelo zgodovinski pomen. Vprašanje, kam gre Evropa, bo morda dobilo odgovor že jutri. Sam sem dosti krat kritiziral dejstvo, da Evropska unija razpada v tri dele. Nemško-francoski direktori, preostali del euroobmočja in ostale države članice eh, z posebno vlogo v, tretji, v tej tretji skupini, ki jo ima Združeno kraljestvo. Ta način, ta, to drobljenje Evrope v različne strukture je že samo zase dejstvo, ki predstavlja največjo nevarnost za našo enotnost. Na koncu to lahko ustvari situacijo, v kateri bo ta odvisnost posameznega, ki deluje bodi si v Evropski uniji ali v evromočju, lahko postalo zaradi notranje politične scene tako dramatično, da bom, bodo vsi ostali, ki bodo sedeli okoli mize, tudi uh, skrbeli samo za nacionalni položaj, nacionalne interese, namesto za interes uh, skupnosti, namesto da bodo cilje skupnosti postavili v spredje. To smo doživeli na Slovaškem, to doživljamo v Nemčiji, to doživljamo tudi pri vseh državah členica, članicah na evropskem svetu, pa tudi v, kljub temu, da vemo, da gre za eh, potrebo eh, odločanja na podlagi soglasnosti. In v okviru 17. terice smo uspeli ohraniti evro kot stabilno valuto. To moramo narediti tudi v prihodnosti. Zato morajo skupnostne institucije v prihodnosti, ki morajo uh, voditi gospodarsko in drugo politiko v skupnosti, se morajo uveljaviti, kajti na drug način uh, tega ne moremo doseči. Na nevarni poti smo se znašli. kajti izigrali smo zaupanje, zaupanje trgov, kar zadeva trajnostno naravo naložb v Evropi in zaupanje državljank in državljanov v vlade, v evroobmočje in v celotno Evropsko unijo in njihovo sposobnost učinkovito delovati. Že leto in pol smo v situaciji, ko tega zaupanja nimamo več običajno dela Evropski svet po naslednjem pravilu. Nekaj napovemo, nekaj sprememo, ampak po tega ne izvajamo. Potem nekaj razveljavimo, nekaj na novo sprememo, pa ponovno tudi tega novega ne izvajamo. In eh, zadnji konec tedna sta se srečala ponovno uh, gospa Merkel in gospod Sarkozy in pravili so, a sedaj pa smo dosegli preboj. Še v nedeljo v času razprave sta šla gospa Merkel in gospod Sarkozy ven iz sveta in imela uh, tiskovno konferenco. O čem? O čem? O stvarih, o katerih se niso dogovorili. Jasno je za vsakogar, zakaj gre, po moje, če se to tako dogaja. In treba je Bobo reči Bob. Gre za ogromne dolgove in reševanje teh dolgov kako bomo to razrešili, tako da bomo ugotovili, na kak način bodo najmočnejše francoske banke prizadete. Te bodo najbolj prizadete in če bo francoska država poskušala jih, jim pomagati, jih stabilizirati, je to seveda nekaj, česar ne more narediti iz nacionalnega proračuna. Pomeni, da bo poskušala najti nove inštrumente financiranja, EFSF obstajata dva modela, bančni model iz Francije in zavarovalniški model iz Nemčije. Koliko časa se bomo eh, na ta način eh, spopadali? Jutri je treba sesti za mizo in se toliko časa pogajati, dokler ne bo prišlo do rešitve. Takrat, če se bo to zgodilo, bomo prvič naredili to, kar moramo narediti. Namreč ponovno vzpostaviti ev, eh, ev, eh, zaupanje v Evropi, zaupanje državljank in državljanov in zaupanje investitorjev. Še nekaj naj vam povem v zvezi z morebitno spremembo pogodbe. Slišim in berem, da naj bi spremenili Evropsko pogodbo, da bi morali imeti drugačno sestavo. Če bi bil danes gospod Rompoj prišel sem, bi lahko celotni Evropi povedal, zakaj gre. Vsi predsedniki držav gredo v svoje nacionalne parlamente, gospod Rompoj pa ne pride sem. Potem, Evro, eh, potem gospod Juncker nastopa v svojem imenu, v imenu Evromoča. Kje pa je Evropski parlament? Tisti, ki hočejo spremeniti pogodbo, tistim lahko v imenu moje politične skupine rečem naslednje to, kaj, kaj bo v prihodnosti v pogodbi. Če gre za to, da se morajo države članice odpovedati suverenosti, ko gre za oblikovanje nacionalnih eh, proračunov, potem vam lahko povem, da Evropski parlament tega ne bo podprl. Te deparlamentarizacije Evrope ne bomo eh, podprli. Dve politični skupini, ki sta veliki, se boste zoprstavili temu to, kar bo rezultat jutri, upam, je nekaj, kar potrebujemo. Na koncu koncev ne gre toliko za vsebino. Na koncu koncev gre za to, da se predsedniki vlad in držav končno pokažejo sposobni uh, zoprstaviti se iz nevarnosti in uh, prevzeti izzive. Sedaj pa v imenu skupine liberalcev in demokratov, gospod Ferhofstad. Uh, uh, Na začetku, gospod predsednik, naj nadaljujem tam, kjer eh, je morda končal gospod Šulc. V četrtek na konferenci predsednikov političnih skupin sem predlagal, da bi Barozo, Rovan Rompoj in Juncker morali priti sem in nam povedati, kakšna je sedaj eh, možnost zagotavljanja enotnosti v Evropski uniji. In mislim, da je v našem interesu, da se novembra, najkasneje novembra, z njimi pogovarjamo o nalogah, ki nas čakajo. Da ne bo tako kot zadnji krat, ko je celotni predlog bil eh, sestavljen in požegnan v svetu, Evropski parlament pa ni imel nobene možnosti razpravljati o tem. Torej, Upam, da bo tako eh, drugače delovalo v novembru in da bomo v Evropskem parlamentu v novembru lahko imeli takšno razpravo. Potem jutrišnji Evropski svet. Gre za različne ukrepe, za napovedane načine delovanja in tako naprej. Upam, da so tokrat vsi razumeli, da je treba sprejeti ukrepe in to eh, globoke in dolgoročne upreme. Celovit načrt potrebujemo za ponovno vzpostavitev stabilnosti v evromočju. Potrebujemo nek načrt, ampak tega bomo morali potem vsi tudi izvajati, ker zadeva vsebino tega načrta, gospod predsednik. Mislim, da je ta vsebina zelo jasna. Tukaj v parlamentu in skupaj s parlamentom imamo veliko večino, ki je sprejela resolucijo ne vem, pred osmimi, desetimi dnevi o tem. In v tej resoluciji je naštetih sedem, osem najbolj pomembnih ukrepov, ki jih moramo sprejeti, da bi ponovno spostavili stabilnost evromočja. Nič novega si ni treba izmisliti, ni treba več razpravljati. Imamo resolucijo, ki govori o sedmih naj bolj pomembnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti za stabilnost evromoča. Morda boste tudi vi, gospod predsednik, jutri, ko boste, vsaj upam, tako povabljeni na Evropski svet in boste morda imeli ponovno uvodni govor, lahko ponovili teh sedem točk iz naše resolucije. Sedem točk jih zahteva Evropski parlament za to, da bi stabilizirali evroomoče, torej trajnostna pomoč Grčiji, Eh, potem evropski načrt rekapitalizacije bank, tukaj ne moremo delovati na nacionalni ravni, potrebujemo evropski načrt, potem eh, okrepitev eh, sklada stabilnosti oziroma FSF-a in druge točke, ki so vključene v naši resoluciji. Obstaja še nekaj, kar je pomembno za vse nas v naslednjih dnevih in tednih. Lahko govorimo o gospodarskem vladanju, govorimo lahko o fiskalni gospodarski uniji in tako naprej, o rekapitalizaciji bank in tako dalje. To je seveda vse pomembno. To je treba vedno znova poudariti tudi eh, predsednikom vlad in držav. Ampak bistveno je nekaj drugega. Kako bomo našli sredstva za ta stabilnostni sklad? In tukaj bo moral svet jutri doseči preboj. In tudi na decembrskem svet, Evropskem svetu bo uh, nujno uh, treba spregovoriti tudi o konkretni vlogi tega sklada in sredstev v nje. Gospa Wortman, mislim, da je omenila besedico bazuka. Ja, lahko govorimo o tem, ampak če govorimo o finančnih trgih, je seveda tukaj treba še težje orožje uporabiti, če bomo hoteli doseči eh, cilje. Poleg tega, ustrezni predlogi so že na mizi okrepitev sklada za pomoč oziroma stabilnost. Ti predlogi eh, krožijo tukaj v, na hodnikih, ampak krožijo tudi drugot. Tukaj imam ta. Eh, načrt. Maksimalne možnosti za uh, pridobitev sredstev za EFSF in tako naprej. No, tukaj imamo ta cel načrt. Ampak, kar zadeva nacionalno raven o tem, tukaj v Evropskem parlamentu ničesar nismo rekli. Tukaj Na tem, v tem dokumentu moram reči, da je toliko različnih inštrumentov in sistemov a, eh, zapisani, da jih človek komaj da zapopade. Potem ta sistem naj bi bil tudi neke vrste varnostni sistem, sistem a, eh, jamčenja za 20 odstotkov vseh državnih obveznic in drugih a, eh, vrednostnih papirjev, ki jih je treba podpreti. ker drugače ni moč priti do ustreznih sredstev ali drugačne intervencije niso mogle možne. Zaradi tega se verjetno oklepajo nekateri te rešitve. V praksi podoben sistem pravijo nekateri, ne bo deloval. In potem dodajo, no potem bomo pa to delali na nacionalni ravni in eh, zagotovili bomo 20 odstotno jamstvo. Ampak vam povem, da to ne bo delovalo. 60 odstotno jamstvo smo rekli bomo zagotovili v primeru Grčije, sedaj pa pričakujemo 20 odstotno jamstvo na trgih, ne vem kako bo to šlo. Upam, če to dobro razumem, Eh, da bo to tudi funkcioniralo. Moram pa reči, da dvomim, da bo to delovalo. Potrebujemo enostavno, učinkovito rešitev in sicer enotni uh, trg obveznic v evroobmočju. Hvala. Sedaj pa gospod Jan Zahradil, konservativci in reformisti. Pojďme si shrnout, kde se tady nacházíme, kromě toho, že se nacházíme uh, uprostřed krize. Já musím říci, že jsem si připadal. Dovolite mi, da povzamem trenutno situacijo, to pa ni mogoče drugače, kot da povem, da smo sredi krize. Zdi se mi, da smo v Evropi bolj v 19. stoletju kot pa v 20. ali 21. Po letu 1815 je sledil Dunajski kongres in takrat so govorili o pooblastilih. Pomembno je, da s pomočjo skupnostne metode najdemo določene rešitve. V e, zadnje dni vidim v bistvu le dve osebi, ki vodita ta spektakl in ki odločita. Ena kanclerka in en predsednik republike. In uh, ta je celo pokaral enega od premijev in mu dejal, da naj bo tiho. Sam nisem sicer federalist, nisem velik zagovornik gospoda Moneja in gospoda Šumana, pa vendar se mi zdi, da ta drža ni ravno zelo proevropska. Zdaj, kar zadeva krizo, mislim, da je zgodba vedno enaka. V bistvu so davkoplačevalci tisti, ki morajo na koncu koncev plačati za neodgovorno ravnanje bank in drugih finančnih institucij, ki so se igrale kot v kazino. Davkoplačevalci morajo plačati za neodgovorno ravnanje držav, ki so trošile denar, ki ga dejansko niso imele, zdaj pa naj bi europeizirali te dolgove vse v imenu ohranitve evra. Mislim, da očitno nihče ne bere časopisov in komentarjev ekonomistov, kajte jutri v bistvu ne bo sprejeta nobena odločitev. Šlo bo zgolj za zavlačevanje, za kupovanje časa za naslednjih eh, nekaj let in podobno situacijo bomo videli znova. In treba si je priznati to, kar si priznavamo tu v hodnikih, ne pa javno, namreč evro ni projekt za vse. Nekatere članice evroobmočja območja namreč ne bodo več mogli sodelovati v evroobmočju, se bodo e, eh, morali iti v kontrolirano, kontroliran eh, bankrot. Tega sicer ne upamo povedati na glas, eh, se pa to govori po hodnikih. Jutri bomo torej zopet kupovali čas, e, to je znana metoda, e, vendar v bistvu najdražja in najneprimernejša in nevredna državnika, kajti državnik za razliko od politika predstavlja nove, pogumne odločitve in rešitve. Tako da jutri bomo med drugim videli, ali imamo v Evropi državnike ali pa zgolj politike. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu zelenih podpredsednica Rebeka Harms. Gospod predsednik, zame je na podlagi zadnjega konca tedna mogoče reči dvoje. Mogoče je bilo videti, tudi svet je videl na podlagi poročila trojke, da vse, kar je bilo sprijeto v zvezi z Grčijo, je bilo narobe. Vse, kar bi lahko narobe naredili, smo tudi naredili. In še julija je svet govoril o e, črtanju dolgov, že takrat se je kritiziralo, da je to premalo, ampak IFSF e, e tudi tokrat ne zadostuje. Ustrajanje zgolj pri vrčevanju v Grčiji je pripeljalo do posledic, ki so se napovedovale in V Grčiji se je zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti v Bruslu od zasedanja do zasedanja, se vse skupaj še zaustrilo in kriza se je poglobila. In glede na to, da je zasedanje bilo ponovno predstavljeno, lahko iz tega sklepamo samo, da Evrope ni mogoče voditi v teh časih z nekimi kriznimi vrhovnimi zasedanji potrebujemo neko bolj dosledno vodenje in razhajanja eh, predsednikov vrat in držav po treh dnevnih pripravah, so to še enkrat dokazala. Moja skupina od ponovnega vrhovnega zasedanja zahteva drugačne rezultate in želimo, da se jutri eh, zaključi to neskončno ponavljanje kriznih vrhovnih zasedanj, ki prinesajo premalo, so premalo dosledna in delujejo prepočasi. Mislimo, da je potrebno odpisati več kot 50 odstotkov dolga in poskrbeti je potrebno tudi za to, da tisti špekulanti, ki dosledno špekulirajo na račun bankrota Grčije, da ti čez noč uh, eh, nikako ne smejo ponovno dobiti milijardnih dobičkov. Ampak Grčija potrebuje tudi drugačne signale. Zaradi naših ukrepov je grško gospodarstvo dodatno okrnjeno. Potrebujemo prepričljiv načrt oživitve grškega gospodarstva. Po mnenju zelenih uh, in če pogledamo strategijo 2020, je to jasno, mora biti povdarek na vzdržnosti. Verodostojno načrtovanje je torej tisto, kar je potrebno. Odločitev v zvezi z EFSF. Eh, sama ne morem nič dobrega reči o tem, tej ideji bazuke, ampak rešitev za EFSF mora biti taka, da bo sredstev več. Ampak kdor govori o solidarnosti mora eh, tudi tukaj poskrbeti, da zaradi teh tehnik, ki jih uporabljamo, eh, ne bo prišlo do pretirane obremenitve javnih proračunov. Kar zadeva rekapitalizacijo bank, glede na to, kar eh, vemo doslej, vse skupaj ponovno teče prepočasi. Nacionalizacija odgovornosti za to bo nedvomno pripeljala do tega, da Deksija ne bo izoliran primer, ampak da se bo kaj takega ponavljalo. In še za zaključek, videli smo, kako Evrope ne pripeljati iz krize. Mislim, da bi bilo potrebno resno se pogovoriti o spremembi pogodb in da bi morali sklicati konvencijo, ki bi Evropecem omogočila, da razumejo, za kakšne spremembe gre. Ampak glede na eh, razpad evropskega gospodarstva in glede na vse akutne probleme, s katerimi se soočamo, mislim, da trenutno potrebujemo drugačne korake. Komisarju, ki je danes uh, odgovoren uh, za proračun moramo razširiti eh, pristojnosti in eh, zagotoviti, da bo eh, poskrbel za vzdržne proračune in kdor si tega ne upa, ni dovolj pogumen, da bi Evropa pripeljal iz krize. Še ena želja in ta velja tako za Nemce kot za druge evropejce, kdor se boji svojih volilcev in volivk, ne more obvladati evropske krize. Če bi eh, morali eh, pomisliti. Pomisliti na primerjavo z eh, preteklimi voditelji, s Kolom, z Fišerjem. Eh, ti ljudje so se znali odzvati, so znali zagovarjati interese svojih volilcev. Ampak brez tega poguma bom, bodo politiki tudi doma izgubili in izgubili bojo tudi evropsko zaupanje. Question, Blue... Vprašanje eh, v postopku modrega kartona za vas, gospa Harms. Gospa Harms? Uh, our colleague Chotnis kolega Šuntis ima vprašanje za vas. Najlepša hvala, predsednik Resje. Če sem prav razumel, je govornica eh, govorila o črtanju grškega dolga. Tu je pomembno vprašanje. Govorili ste o 50-60 odstotkih, ampak nisem najbolje razumel, kakšno je vaše stališče. Dovolite mi, da povem, da imamo 360 milijard eh, dolga in če eh, bo znižanje oziroma črtanje 50 do 60 odstotno, ne vem, če je to možno. Eh, govori se o črtanju za 50-60 milijard in to bo najbolj vplivalo na banke in zavarovalnice. Če pa so številke, o katerih ste govorili, utemeljene, potem pa me zanima, kakšno je vaše dejansko stališče. Podpirate tako črtanje? Uh, Hvala. Ja. Če pogledamo poročilo trojke, sem eh, prepričana, da se moramo tega eh, lotiti na tak način. Eh, jasno mi je seveda, da moramo najti tudi neko rešitev za grške banke, ampak mislim, da je to odločitev, ki je nihče ne more sprijeti sam. Načrt, kako ponovno zgraditi Grčijo, jo buditi gospodarstvo tudi z evropsko pomočjo, tudi to je potrebno sprejeti. In želela bi si, da bi poslali evropski signal Grkom, eh, ki vedo, da je potrebno državo postaviti na novo in ki vedo, da ne morejo zagovarjati vsega starega. In takega eh, signala zaenkrat nismo dobili od nobenega od vrhovnih zaseden. Gospod Lotar Biski v imenu Združene levice. Predsedujoči kolegi in kolegice. Upravljanje krize postaja vse bolj nepregledno, pravzaprav kaotično. Svet eh, v treh dneh izkliče eh, vrh in eh, naknadni vrh, vsi sledimo temu ritmu in vsi se srečujejo vsake dva dni in se seznanjajo z rezultati razprav v svetu. Že zdaj pa je jasno, da veliki med tudi tokrat ne bo uspel. In zato obstaja uh, samo še možnost eh, reči, da svet in komisija še naprej delujeta po načelu upanja. Upata, da se bodo želje uresničile, da bodo vlagatelji na mednarodnih trgih tokrat zadovoljni s prijetimi ukrepi. Ampak zakaj bi nehali staviti na bankrote držav? zakaj ne bi vendarle poskusili vse te špekulacije in to spirala potegniti tudi Italije in Španije. Samo s konkretnimi ukrepi lahko to preprečimo. Dokler taki radikalni ukrepi ne bodo sprijeti, pa se bo vrteljak vrtel naprej. Svet bo še naprej predlagal razno razne sklade, ki jih bo polnil s davkoplačevalskim denarjem s finančno-tehničnimi triki naj bi zdaj celo zagotovili učinek vzvoda za uh, eh, 87 milijard v skladu EFSF. Nek uh, nemški ekonomist je v tem kontekstu govoril o orožju za množično uničenje, kaj ti države bi dejansko potrebovale uh, 4000 milijard evrov. In vprašanje je, kdo bo lahko prevzel take stroške. Sveda je prav, da prenesemo določen delež na same banke do 16 odstotkov, ampak bankrote je potrebno preprečiti in to velja še posebej za grške banke, katerih obstoj je ogrožen. Uh, Ali bodo morali grški državljani, posem, kar so že prebavili, se morali bati tudi tega, da bodo izginili njihovi prihranki v bankah? Potrebujemo eh, rešitev za banke, rešitev za plače in rešitev za prihranke državljanov. Potrebujemo javno banko v Evropski uniji, ki bo državam dajala eh, eh, posojila z ugodnimi obrestmi in ki bo izločila zasebne interese. Potrebujemo programe, ki bodo zagotovili delo in zaposlovanje. Hvala. Gospod Biski, zdaj pa gospod Speroni v imenu EFT. Najlepša hvala, predsednik. Upam, da bo ta kriza doživela pozitiven zaključek, ampak to, kar nam je kriza do zdaj pokazala, je, da obstaja veliko pomankljivosti v naših pogodbah, v delovanju evra, v odnosu med institucijami in državljani in tudi v interakciji med institucijami. Institucije bi morale zastopati ljudi, ampak nažalost. Eh, pogosto sprejemajo odločitve, ki ne samo, da so zelo daleč od ljudi, ampak so v neposrednem nasprotju z željami ljudi. Ne sme se zgoditi, da bi prišlo do situacije, ko bi ljudje izkoristili krizo za to, da bi oduzeli soverenost ljudem, državam članicam in jo prenesli na Evropsko unijo unijo. Najlepša hvala, gospa Angelika Vertman, v imenu neodvisnih poslancev. Hvala, predsednik, kolegi in kolegice. Kriza je vse posod prisotna in še vedno na mizi ni nobene rešitve. Eh, Minhenska pozavarovalnica se je odločila eh, odčrtati velik del grških dolgov, ampak vendarle. Eh, tudi na zadnjem zasedanju ni bila sprejeta nobena rešitev za omejitve krize. Dejanski problem Evrope pa je pomankanje eh, odločnega političnega vodstva. Zakaj sveče govori o udeležbi zasebnega sektorja, če je ta že sam začel delovati? To predvsem pomeni, da politično vodstvo Evrope zaostaja za realnostjo po poročilu trojke z prejšnjega tedna se zastavlja vprašanje, ali bo črtanje dolgov dovolj, dovolj za to državo. In tudi to je posledica tega, da evropska politika zamuja. Zato moj poziv in prošnja vsem akterjem. Ukrepajte takoj, nemudoma, enotno in odločno. Hvala. S tem je ta razprava zaključena. In prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije o množičnem odpuščanju v Evropi zaradi gospodarske krize.